sankcije. Veselimo se že okvirnega predloga Evropske komisije za prihodnji mehanizem za reševanje krize prihodnji mesec. Najlepša hvala, gospod Kelam. Sedaj pa prehajamo v postopku pritegnite pozornost predsedojočega in prva ima besedo gospa Basesko.